Right, dear... Dobro, gospe in gospodje, dragi kolegi. 9 minut čez 4 je že. Najbolje, da nadaljujemo s sestankom. Peta točka na dnevnem redu. Z veseljem pozdravljam pri nas Jeržija Pomjanovskega, izvršnega direktora Evropske ustanove za demokracijo, ki bo predstavil letno poročilo svoje institucije za leto 2018. Evropska ustanova za demokracijo deluje od leta 2013. V svojih petih letih delovanja je bila zelo aktivna, podpira tiste, ki jih ne podpira nihče drug, v več kot 700 pobudah vrednih skoraj 50 milijonov evrov in eh, zaslužila si je naziv najbolj vplivne in spoštovane organizacije za podporo demokraciji. Tako da našemu gostu kar dajem besedo, da predstavi letno poročilo svoje organizacije. Izvolite. Hvala, predsednik, hvala lepa za to priložnost. Hvala lepa tudi za vabilo. Tisti, ki niste prejeli kopij v PDF-u, imate na voljo natisnjeno različico tega letnega poročila Evropske ustanove za demokracijo in sicer za leto 2018. To predstavitev podajamo vsako leto. Več let že poročamo na letni ravni. Moram reči, da je za organizacijo kot je moja to velik privilegij. Zato sem tudi izjemno hvaležen za to priložnost, bi pa rad podaril tudi to, da ima parlament devet članov v odboru te Evropske ustanove za demokracijo in tudi vi zagotovo prispevate k oblikovanju strateških smernic. Pozdravljam tudi to, da našo ustanovo redno omenjate v resolucijah Evropskega parlamenta, tudi v tisti, ki ste jo sprejeli prejšnji teden in govorijo o tem, kakšna je pot naprej na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Veseli smo, da tudi vi podpirate naše delo. Sekretarjat Evropske ustanove za demokracijo je multinacionalen in seveda podpiramo vse tiste, ki se zauzemajo za demokracijo. Dovolite mi, da vas opozorim še na štiri ključna sporočila iz tega poročila. Kot prvo, lani let 2018 smo slavili peto obletnico delovanja ustanove. Podporo parlamenta prav tako uživamo že zadnjih pet let, podpirate naše dejavnosti. Peto obletnico naše ustanove smo proslavili tu. Takrat smo si tudi pogledali, kaj smo vse dosegli kot ustanova. Prijeli smo številne pripombe in ugotavljamo, da je naša Evropska ustanova za demokracijo zelo prožen mehanizem, ki je zelo uporaben tudi za države članice. Deležni smo tudi obširne podpore. Parlament, komisija in tudi druge institucije so potrdile, da je naša ustanova dobro oblikovana in da dosega tudi dobre rezultate v poročilu omenjamo tudi kar nekaj eh, številčnih rezultatov. 50 milijonov evrov smo dodelili za 722 projektov iz 5000 prošenj, ki smo jih prejeli. Vsakodnevno prispevamo k širjenju demokracije. Prejšnji mesec sem obiskal Golansko višavje, kjer je tudi ena od naših partnerskih organizacij, ki smo jo podprli in ki ne more delovati, ker je pač locirana na okupiranem ozemlju. V Rusiji številni donatori ne želijo neposredno podpirati neodvisnih medijev in civilne družbe, čeprav obstaja očitna potreba po takšni podpori, zato ti donatori sodelujejo z nami. v zadnjem poročilu Ane Fotige o strateškem komuniciranju Evropske unije lahko preberemo tudi, da je naša ustanova za demokracijo zelo pomembna, ko gre za oblikovanje bolj pluralnih medijev v večjih jezikih tudi v Rusiji. Kar pa zadeva delo v letu 2018. V Armeniji je prišlo do demokratičnega izbruha, več o tem lahko preberete. V poročilu to je bilo za nas zelo pomembno, o tem smo črpali na vdih. Mislim, da bomo zdaj lahko bolje povezali civilno in politično areno v Armeniji. Tudi mladi so odigrali zelo pomembno vlogo na teh mirovnih protestih, ki so potekali v dobrem ozračju. To je zelo pomembna izkušnja, namreč civilna družba v Armeniji je uspela tudi te množične proteste organizirati na miren način, čeprav so se pojavljali tudi poskusi, da bi vnesli nasilje v te proteste. Na straneh 30 in 50 do 55 omenjamo Balkan in Turčijo. Tudi tu smo začeli delovati, kot evropska ustanova, namreč naš odbor se je za to vrstno delovanje odločil pred let, letom približno. In v letu 2018 smo prvič izvajali operacije tudi na tem področju. V Turčiji že ugotavljamo, kakšne rezultate smo dosegli kot ustanova, namreč okolje je v Turčiji vedno bolj represivno, številni ključni donatori se umikajo, zato je bila podpora Evropske unije ključnega pomena za preživetje tudi neodvisnih medijev pa tudi, ko gre za vzpostavitev novih organizacij za človekove pravice, ki ponujajo podporo vsem borcem za človekove pravice. V Egiptu še naprej opravljamo pomembno delo, podpiramo organizacije za varovanje človekovih pravic. Številni akteri so namreč predmet preganjanja in zatiranja strani vodilnih in vladojočih organov. Evropski parlament je, moram reči, zelo uspešno posegel in podporil naše partnere, ker so podporo potrebovali. V Tuniziji naši partnerji delajo na tem, da bi po zadnjih lokalnih volitvah končno začeli delovati tudi novi lokalni svetniki na svojih funkcijah. To je zelo pomembno, zlasti, če želimo zagotoviti to, da se bo demokracija v tej državi ohranila. Kar zadeva Moldavijo, podpirali smo TV8, ključno televizijsko postajo, ki so ji oduzeli licenco in jih, če drugo donatorjev ni želel ponuditi podpore. Poleg tega smo ohranili Pro TV in Journal TV ki sta prav tako bili tarča sovražnih napadov. To so zgolj tri neodvisne televizijske postaje, ki smo jih uspeli podpreti. Če bi omejili njihovo delovanje, bi državljani imeli otežen dostop do alternativnih sporočil. Glede Ukrajine vem, da številni v parlamentu zelo odblizu spremljate, kaj se tam dogaja, še posebej po včerajšnjih volitvah. V letu 2018 nas je zelo skrbelo to, da prihaja do vse večjih napadov in fizičnega nasilja, prihaja do streljanja, do napadov z noži, zlasti v Harki, v Mariupolu in Odesi. Več kot 50 to vrstnih primerov smo našteli. To je zelo zaskrbljujoč trend, ki kaže na to, da je Ukrajina kot država zelo šipka, da je nezmožna zaščititi aktiviste in preganjati storilce teh dejanj. Aktivisti zelo učinkovito delajo in to očitno zelo moti vse tiste zlobneže, ki potem uporabljajo zoper te akterje neposredno agresijo. Posebno poglavje v poročilu namenjamo vlogi žensk in mladih in tudi programov z tega področja. Na strani 48 omenjamo dve pobudi, ena je v Maroku in druga v Siriji, obe smo podprli, ko gre za vlogo žensk. Sodelujemo tudi z ženskimi aktivistkami v Moldaviji po nedavnih parlamentarnih volitvah. Z veliko mero ponosa ugotavljamo, da je šest novih članic parlamenta. Vse so bile v preteklosti aktivistke, delovale so tudi v civilnih inicijativah, ki smo jih mi podpirali. Tradicionalna politična razprava je pogosto dopolnjena z prepoznavnostjo prav zaradi delovanja civilnih pobud in temu smo priča v večjih državah. Ponosni smo, da po večjih letih eksperimentiranja in testiranja lahko zatrdimo, da imamo nov sistem spremljanja in ocenjevanja, tega smo zdaj začeli uvajati. Gre za pomemben del naše metodologije. Želimo ponuditi nepovratna sredstva, želimo spremljati razvoj idej pri naših partnerjih, vendar si želimo tudi bolje razumeti, kako jim lahko pomagamo v prihodnje zato je spremljanje in ocenjevanje pomemben del funkcij, ki jih upravlja naša ustanova, ker želimo zagotoviti preglednost in odgovornost in kažemo na to, kakšen vpliv ima naše delo, sočasno pa tudi mi lahko stalno izboljšujemo in izpilimo svoj pristop. Vse to pa temelji na preteklih izkušnjah. Na straneh 54 in 55 najdete več informacij s tem v zvezi. Na prihodnih srečanjih odbora pa bomo z vami z veseljem delili tudi dokumente in širše informacije s tem v zvezi. Pa tudi v odborih v parlamentu bomo te informacije posredovali, če boste želeli. Še sklepna pripomba, kot sem že prej omenil. Skoraj da 750 nepovratnih sredstev smo dodelili, 5000 prošen smo prejeli, več kot 700 smo jih financirali. Številne prošnje, ki smo jih zavrnili, pa nam dajo misliti, da imajo vsi ti vlagatelji prijatelje v Evropski uniji. In veseli smo, da se je več teh prošen pojavilo tudi z področja Zahodnega Balkana, takoj ko smo tam začeli delati. Še naprej moramo torej izvajati svoj mandat dopolnevati evropske in druge donatorje, namreč ne moremo odgovoriti na čisto vsako prošnjo, čeprav bi si to želeli. Čisto na koncu pa bi rad podal še nekaj splošnih pripomb. Tudi te pripombe temelijo na več kot enoletnem delu naše ustanove. Kar zadeva delo naše ustanove v času, ko svet predlaga nove sklepe na tem področju. Rad bi vas spomnil na dvoje izkušenj in na svetov. Mi predlagamo oblikovanje novega regulativnega okvira, da bi lahko prerasporeditev sredstev lahko izpeljali takoj, če pomembna partnerica Evropske unije, kjer se izvaja širši nabor programov, naenkrat eh, začne drseti v položaj, ko je demokracija ogrožena. V zadnjem obdobju smo sredstva uspeli prerasporediti v nekaj tednih in ne več v nekaj mesecih. Morda se bo podobna situacija kmalo pojavila tudi v Moldaviji. Kar zadeva prerasporeditev potencialno neporabljenih sredstev, te bi morali porazdeliti borcem za človekove pravice, svobodnim medijem in drugim aktivistom. Naša ustanova se že vključuje v delo na oblikovanju takšnega pristopa, naprimer, ko gre za Turčijo, Azerbajdžan in Egipt ter evropska sredstva, ki se tam porabljajo. Vendar je vse skupaj še vedno v neke vrste eksperimentalni ad hoc fazi, ta mehanizem še ni sprejet. Šlo bi za variacijo pogojevanja manj za manj. Manj za vlado, več za neodvisne medije. Drugo priporočilo, ki bi ga podali je, da bi morali bolje razumeti tisto, kar pogosto imenujemo hibridne grožnje. Hibridne grožnje zajemajo več problematik. Lažne novice, različne vrste manipulacij, lažne civilne družbe. Ta grožnja je že opredeljena v mednarodnih varnostnih razpravah, vendar bi morali najti hibridne rešitve, hibridne odzive na te težave. Več bi morali vlagati v neodvisne medije, več bi morali vlagati v neodvisno civilno družbo. V takšni situaciji je zato pravzaprav naša poklicanost, da vladam svetujemo, pa tudi institucijam, ki sprejemajo odločitve o proračunskih sredstvih. Pozivamo jih, da vse te ukrepe izvajajo v okviru varnostnih groženj, ki jih imenujemo hibridne varnostne grožnje. Dodeliti morajo sredstva za odziv na te grožnje na ustrezen način, da bo odziv sorazmeren oceni grožnje. Ti dve agendi, no, ena je lahko mehka, druga bolj trda. Mehka se nanaša na civilno družbo, borce za človekove pravice in medije, ta bolj trda pa na varnost, ampak obe sta med seboj povezani. Mi se zauzemamo za to, da bi ocenili tudi stopnjo vključenosti v delo, zlasti, ko gre za iskanje odzivov na hibridno grožnjo. Ti odzivi pa morajo biti na ravni grožen. Toliko za enkrat, zdaj sem pa pripravljen odgovoriti na vprašanje, če jih imate. Hvala lepa, gospod Pomjanovski, da ste predstavili letno poročilo v katerem je govora o dejavnostih Evropske ustanove za demokracijo. 10 do 15 minut imamo zdaj na voljo za razpravo. Rad bi pozdravil tudi člane parlamenta, ki sedijo v odboru Evropske ustanove za demokracijo. Jim bom kar predal besedo. Najprej gospodu Parnjoju. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi izvršnemu direktorju za to predstavitev letnega poročila. Se opravičujem, da nisem v celoti uspel prisluhniti vašemu prispevku, ampak poročilo, ki smo ga prejeli, sem skrbno preučil, tako da imam zdaj par vprašanj za vas. Najprej bi vam rad čestital za opravljeno delo. Čestitke vse, za vse, kar ste kot ustanova dosegli od leta 2013, ko ste bili ustanovljeni. Slišim in tudi preberem lahko, da ste dosegli res veliko. Vi dejansko predstavljate dodano vrednost, omogočate razvoj demokracije v tistih državah, kjer zagotavljate nepovratna sredstva, demokraciji omogočate, da živijo in preživijo. Na 15. strani v tem poročilu piše, da je podpora za medije manjša, kot je za druga področja. Mislim, da bi morali tudi na področju boja proti korupciji morali storiti več, pa naj se gre za južno ali vsedno sosedstvo. Namreč državljani zaradi korupcije v teh državah menijo, da nimajo nobenega vpliva na gospodarstvo, socialno in podobno. Zato me zanima, kako bi lahko izboljšali položaj na tem področju. To bi bilo prvo vprašanje. Drugo, bolj konkretno vprašanje pa se nanaša na južni del sredozemlja. Večina političnih izzivov, s katerimi se bo Evropska unija soočala v prihodnih letih, se nahaja na južnem delu sredozemlja. Boj proti podnebnim spremembam, regionalna stabilnost, zaposlovanje mladih, potem migracijski tokovi. Torej, razvoj demokracije je nujno potreben, če želimo ponuditi trajnostne odgovore na vse te izzive. Razen izjemnega primera Alžirije, pa je za vse države v tej regiji značilno, da je volilna udeležba vedno nižja. Zato me zanima, kako bi vaša organizacija izboljšala delovanje na tem področju, s katerimi ovirami se soočate v tem trenutku. Toliko za enkrat z moje strani, gospod izvršni direktor in gospod predsednik. Hvala lepa, Žil, za ta prispevek. Še kakšen komentar? Kot kaže, ne. Gospod Pomjanovski, bi povedali še par besed? Najlepša hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. Mislim, da so še kako pomembna in merodajna. Odgovarjal bom v angleščini, se upravičujem, čeprav govorim francosko, vendar mislim, da moja francoščina ni dovolj dobra, da bi lahko neposredno odgovoril na ta vprašanje. Lahko sicer odgovorim po polsko. Spraševali ste bolj konkretno o tem, kaj delamo v boju proti korupciji v vzhodnem sosedstvu Evrope? Ko nudimo podporo v Ukrajini, v Moldaviji in drugim državam, je ta podpora večinoma namenjena boju proti korupciji. Istočasno pa drži tudi to, da je to najbolj naraven del civilnega aktivizma, ki se osredotoča na vse te bolezni, s katerimi se trenutno bori ta del sveta. To so bolezni, ki izvirajo iz preteklosti. Nažalost pa moramo omeniti še eno razsežnost in sicer del korupcije ni zgolj rezultat dediščine, temveč je tudi rezultat metodologije večjih sosed, ki skušajo vplivati in nadzorovati realnost v teh državah. In ti akteri so srdit nasprotnik v našem boju proti korupciji. Če so lovke korupcije prisotne v državnih strukturah, je korupcija prisotna vsak dan in zgolj družba je tista, ki lahko stvari spremeni. V Ukrajini smo v zadnjem letu bili priča skokovitemu porastu neposrednih fizičnim napadom na aktiviste, ki se borijo proti korupciji. Enega so zabodli v Odesi, drugega so ustrelili v hrbet, na srečo je preživel. Ogromno takšnih primerov je, več kot 50 smo jih samo mi našteli in o njih poročali. Kar pomeni, da je aktivizem proti korupciji povezan tudi z bojem za življenje, ne gre zgolj za aktivizem. Ti ljudje so izjemno predani in tudi izjemno pogumni. To je edini odgovor, ki ga imamo. Moramo jih podpirati. Oni bodo že našli način, kako zmanjšati korupcijo v svojih državah, vendar to terja nekaj časa. Pa veliko prizadevanj, ne zgolj v obliki naše podpore, tem akterjem, temveč tudi v obliki usklajevanja mednarodne skupnosti. V mislih imam predvsem državne programe, potem je treba razrešiti tudi težave zaradi političnih pritiskov. Vse voditelje je treba spraviti iz cone obdobja, zlasti tiste, ki storijo premalo v boju proti korupciji in ki storijo premalo, ko gre za zaščito ljudi, ki se v njihovem imenu borijo proti korupciji. Spraševali ste tudi o regiji Mena, kaj tam počnemo. Omenili ste pomembne prednostne naloge. To niso nujno naše prednostne naloge, ne zato, ker se nam ne bi zdele pomembne. Stabilnost celotne regije, potem trajnostna rast v regiji, vse, vse to je zelo pomembno. Ampak to ni mandat naše regije ustanove, ki se imenuje Evropska ustanova za demokracijo. Mi imamo tudi sredstva omejena. Ko smo bili ustanovljeni, je bilo jasno zapisano, da bo ta ustanova delovala na nišnem področju, da bo dopolnjevala druge že obstoječe instrumente. Zato se osredotočamo na tiste programe in na tiste dejavnosti, ki dopolnjujejo tako imenovane velike programe, ki jih vodi Evropska komisija, ki jih vodi Evropska unija in ki jih vodijo tudi veliki donatorji. Zato se sredotočamo na aktivizem, na neodvisne medije, na novince na politični sceni, kajti ti novi obrazi so izjemno pomembni, če želimo zgraditi zaupanje, če želimo ljudem dati občutek, da so spremembe mogoče, da obstajajo nove obrazi, ki zastopajo ljudi. Mislim, da smo na tem področju že pokazali svojo dodano vrednost. Naša metodologija, hitro odzivanje, fleksibilen pristop, izjemno učinkovito delujejo in prispevajo k bolj tradicionalnim programom, ki se ukvarjajo s stabilnostjo v regiji in z dobrobitjo celotne regije. Z boljšimi ali slabšimi rezultati, to je druga zgodba, ampak nisem jaz tisti, ki bi to ocenjeval bi pa rad podal še eno konkretno pripombo o Egiptu. To je primer, kjer se nam zdi, da prihaja do enostavnega protislovja med stabilnostjo in ščitenjem neodvisne civilne družbe in aktivistov. Ampak mislim, da je to dvoje povezano. Sisijeva vlada intenzivno napada te akterje, vzpostavlja sovražno okolje za zmerno civilno družbo. Civilna družba je tista, ki izginja v teh časih revolucije in frustracije, ki se bodo še pojavili. Namreč gospodarstvo v Egiptu ne gre dobro in to je edina sila, ki lahko ohrani spremembo, ki lahko protestira na civiliziran način. Če zmerna družba izgine, bodo ostali samo ekstremi. Samo ekstremizem bo prisoten v družbi, pa naj se gre za ekstremne nasprotnike ali za ekstremno vlado. In to bo pripeljalo do protestov, do državljanske vojne, do katastrofe, do 200 ali 300 tisoč beguncev na sredozemski poti. Zato je ulaganje v Egipt pravzaprav ulaganje v dolgoročno, ne zgolj kratkoročno stabilnost. Hvala. Hvala lepa. Z vaše strani ni dodatnih pripomb ali vprašanj, če prav vidim. Potem pa hvala lepa, gospod Pomjanovski, veliko sreče pri nadaljem delu in se veselimo vašega naslednjega poročila. Tako. Malce prehitevamo, ampak če nimate nič proti, bi kar začeli z naslednjo točko na dnevnem redu. Se strinjate? Prav, potem smo pri točki šest. Poročanje o misiji odbora AFET v Srbiji in na Kosovem od 27. februarja do 2. marca. Sam sem predsedoval tej delegaciji, tako da lahko v imenu delegacije povem par besed. Seveda pa ste tudi kolegi vabljeni, da podate svoj prispevek. Obiskali smo obe državi in sicer od 27. februarja do 2. marca. Sam sem imel čas, da sem vodil to misijo. Nina Gil, Elmar Brok, Rišard Črnecki, Igor Šoltes in Jaromir Količek so bili člani delegacije, pet jih je torej bilo. Uh, Želeli smo oceniti politične razmere na terenu, želeli smo ugotoviti tudi, kakšni so odnosi Srbije in Kosova z Evropsko unijo, kaj se dogaja z poenostavljenim dialogom s Prištino in Beogradom, kaj je z reformami. Naša delegacija je imela zelo intenziven program, samo dan in pol smo imeli na voljo v vsakem mestu, v Beogradu in Prištini. Imeli smo poglobljene iskrene razprave s političnim vodstvom, tudi s predstavniki obih koalicijskih in opozicijskih strank, s predstavniki civilne družbe, z diplomati Evropske unije, ki prebivajo na Kosovem in v Srbiji. V Srbiji smo izrazili odločno podporo temu, da Srbija še naprej stopa po poti, ki vodi v Evropsko unijo, vendar smo povdarili, da bo potreben dodaten napredek zlasti na področjih, kot so vladavina prava in svoboda medijev. Na Kosovu smo ponovno povdarili stališče Evropskega parlamenta glede podpore za liberalizacijo vizumskega režima. Pozdravili smo tudi napredek pri sprejemanju reform na področju vladavine prava. Istočasno pa smo jih opomnili, da je izvajanje teh reform tisto, ki bo odločilno vplivalo na njihov uspeh. V obeh državah oziroma v obeh mestih, v Beogradu in v Prištini, smo podarili potrebo po dialogu med obema stranema. Pozvali smo obe strani, da dosežeta sporazum, da se razrešijo nerešeno vprašanje, še preden se pridružite Evropski uniji. Jasno smo podarili, da Priština in Beograd oba morata prispevati k oblikovanju takšnega ozračja, da bo sklepanje dogovora možno. Priština mora odpraviti 100 odstotne carina na blago, ki je proizvedeno v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Verjetno ne boste presenečeni, ko boste slišali, da ključne akterje v Prištini nismo prepričali, smo pa podarili stališče Evropskega parlamenta glede celovitega pravno zvezujočega sporazuma. Srbija in Kosovo bi morala ostati multietnična vsakršen sporazum je sprejemljiv zgolj, če je sprejet z obeh strani, če je skladen z mednarodnim pravom in če upošteva tudi celovito stabilnost v regiji. Preden besedo predam ostalim članom delegacije, pa bi se rad po eni strani prisrčno zahvalil gostiteljem v Beogradu in v Prištini. Ana Hostanovič, veleposlanica. Srbije v Evropski uniji je danes z nami. Lep pozdrav, hvala lepa za gostoljubje, ki ste nam ga ponudili. Hvala lepa tudi službi za zonanje delovanje, še posebej ekscelenci Fabriciju, veleposlaniku v Srbiji, Natalija Postolevi, posebni predstavnici na Kosovo. Hvala tudi vsem ekipam, ki so ponudile podporo tej misiji hvala tudi za politične nasvete, ki smo jih prejeli, hvala tudi za vso podporo pred, med in po misiji. Tako, z veseljem vam predajam besedo, gospod Količek je prvi. Well, convoked, <laughs> like to to... Glede na to, da ste me že omenili, naj povem še to, da tokrat nimamo češkega tolmačenja. Torej, Sam bi dodal nekaj besed k vaši uvodni predstavitvi. Potrjujem, da se je bilo zelo zanimivo srečati z lokalnimi državljani, s prebivalci Beograda, tudi uh, videti je, oziroma zdi se, da je pokrajina Kosovo nekaj, kar je uh, daleč od Evrope, ker sta Ramuš Haradžinaj in ostali uradniki, ki so sodelovali v teh krutih spopadih v zadnjem desetletju. Gospod Količek, ampak mislimo, da pravzaprav to češko tolmačenje je na voljo. A lahko češka kabina malce pomaha? Saj ni problema, bom vseeno govoril angliško, lahko pa govorim tudi češ tako francosko ali pa nemško, če želite. No, bom pa govoril češko. Večino hibi, tak tečko imamo kabino plno. Torej, pogosto nimamo češke kabine na voljo, tako da bom tokrat izkoristil to možnost, da govorim češko. Torej, vodilni predstavniki Kosova so politiki, čeprav bi jih sodišče moralo obsoditi. Kar se mene tiče, je, oziroma kolikor jaz vem, je glavni problem na Kosovu gospodarstvo. V pokrajini Kosovi, Kosovo so stvari zelo nejasne in kot smo že slišali prej od polskega kolega, se stvari tam ne izboljšujejo. Ogromno sredstev se tam pretaka, videli smo tudi neke nove stavbe, kar je pozitivno, ni pa jasno, odkot ta finančna sredstva prihajajo. Kar pa se Srbije tiče, mislim, da bi se Srbiji kot Evropska unija morali opravičiti. Kajti škoda, ki je bila storjena okolju med eh, bombardiranjem, je bila ogromna. Tudi ogromno kemikalij je prišlo v zemljo po bombardiranju, čiščenje je bilo neučinkovito uh, mostovi so bili bombardirani, več ducate mostov je bilo porušenih in vidite lahko, da si še dan danes drž država le stežko prizadeva postaviti na noge po bombardiranju. Vidite, da se o tem noče pogovoriti, tega niso želeli izpostavljati, ampak spomnite se, da so. Uh, se vrteli kot mačke okrog vrele kaše, okrog te teme, eh, ampak mislimo, da smo eh, Srbiji dolžni veliko večjo pomoč, ker smo tudi deloma krivi za to, kar se je državi zgodilo. Potem je tu še ena tema, o kateri nismo govorili. In sicer je to tudi posledica bombardiranja z osiromašenim uranom te posledice zelo težko odstraniti. Tako da to so bili moji vtisi iz Srbije. Ta del Evrope sem obiskal že večkrat. Ko sem bil mlad, sem obiskal ta del Evrope in sem ga večkrat obiskoval. Mislim, da gre za zelo zanimiv del Evrope in mislim, da bi do njega morali imeti pozitiven odnos torej, le besed, par besed. Upam pa, da bomo v naslednjem sklicu lahko te situaciji naredili konec. Hvala. Hvala lepa, gospod Količek. Bi še kdo želel besedo? Ed, gospod Kukan, bi želeli povedati kaj o sestanku Srbi prejšnji teden v Strasburu? Hvala lepa. Nisem prosil za besedo, ker nisem bil član delegacije, vendar pa kljub temu lahko povem nekaj besed. Prejšnji teden smo, smo imeli odbo, sestanek odbora med Evropskim parlamentom in skupščino na temo. Um, stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma. Bilo je zelo malo časa, tako da smo imeli zelo nujno in hitro razpravo, vendar pa menim, da smo uspeli obravnavati vse ključne teme. Govorili smo tako o politični situaciji, potem tudi o odnosu med Srbijo in Evropsko unijo. Udeležba z obeh eh, delegacij je bila dobra. V agendo v dnevni redno pa so bila vključena vsa pomembna vprašanja. Obe strani sta ugotovili, da se Srbija v pridružitvenih eh, pogajanjih um, premika naprej, da je opažen napredek. Povdarek pa je bil dan na tista področja, ki so še vedno ključna za napredovanje. Kar zadeva svobodo medijev, je komisija že tretjič zapovrstjo ugotovila, da napredka ni pri tej temi. In seveda je zelo pomembno videti napredek tudi pri tem potem, kar zadeva dialog med Beogradom in Prištino, so naši kolegi iz Srbije razlagali svoje videnje, čutijo, da se z njimi ne ravna pošteno, da Evropska unija ne deluje fair, kajti niso oni krivi, da je dialog zastav. Moje stališče glede tega je, da bi morali mi tu odigrati aktivnejšo vlogo, kajti sicer se situacija ne bo spremenila, če se Evropska unija ne bo aktivneje vključila. Obe strani je treba nekoliko podrezati in mislim, da je potem treba vsekakor zastaviti z odpovedjo odpovedjo zvišanja carin. Tudi vi ste to omenjali, gospod predsednik. Ob zaključku pogajanj smo sprejeli osnutek skupne resolucije in izjave in mislim, da je bil sestanek dober. Vsi pa smo izrazili tudi upanje, da bo v novem parlamentu tudi več poslancev, ki bodo nadaljevali dobro in dejavno delo trenutnih članov delegacije. Hvala lepa. Hvala lepa, Edward Kukan, za te dodatne komentarje. Glede našega sestanka prejšnji teden v Strasburu, ki je bil zelo kratek, ampak tudi intenziven. Če nihče drug ne želi besede, lahko verjetno nadaljujemo. Torej toliko o. Eh, poročanju o naši misiji v Srbiji in na Kosovo. Sedaj pa imamo sedmo točko dnevnega reda in sicer poročilo eh, misije AFET v Albi in Severni Makedoniji. Torej, poleg prejšnjih držav smo obiskali tudi ti dve državi, ki želita letos junija začeti s pridržitvenimi pogajanji. Vod, delegacija je bil tule Kela, sestav se je s civilno družbo, vladnimi predstavniki, predstavniki medijev in ta sestanek je potekal sredi politične krize v Albaniji, ko je opozicija. Op, Eh, opustila svoje parlamentarne mandate in sklicala množične proteste, ki so bili občasno tudi nasilni. Eh, prišlo je tudi eh, v, v Severni Makedoniji, pa je bil ta obisk potekal po sprejetju prezbanskega sporazuma in pred predsedniškimi volutami. Še enkrat bi se zahvalil gospodu Zbogi, Žbogarju, vašemu veleposlavniku, potem pa tudi veleposlaniku v. A, Albaniji, pa tudi vsem gostiteljem v, v Tirano in Skopju. Želel sem dati besedo k Tuneju Kelamu, ki je bil vodja delegacije, ki pa ga žal ni. Ali bi morda kdo drug želel besedo? Edvard Kukan. Severni Macedoniji bi povedal nekaj besed, če dovolite. Torej, deloval sem kot član eh, delegacije v Severni Makedoniji in um, pogovori so bili precej spodbudni. Še zlasti smo bili zadovoljni s sestankom z vodjo opozicije, gospodom Mitrovskim kajti situacija tam je taka, da se, da se sestaja z predsednikom vlade Zajevom. To je zelo pomembno, kajti to kaže na to, da se dialog na visoki politični ravni nadaljuje. Dogovorila pa sta se tudi, da bo opozicija nadaljevala sodelovanje v delu parlamenta. Vzpostavili so dve delovni skupini, eh, v katerih celoti tudi eh, sodeluje opozicija. Torej, če tudi opozicija ni podprla prespanskega sporazuma, kaj ti njim pa pravijo, da je sedaj to zdaj zaključeno poglavje, kar gre pozdraviti. Obe strani se sedaj osredotočata na volitve predsednika, ki bodo potekale letos oziroma še ta mesec in obe strani se strinjata, da bi morale te volitve biti resnično poštene, svobodne in pregledne. Napredek eh, je torej pozitiven in opažati, opaziti ga je mogoče v razvoju Severne Makedonije, tako da menimo, da bo na ta način razvoj še močnejši. Razprava in dialog z obema eh, voditeljema torej, eh, je bila pozitivna in mislim, da bi v Evropskem parlamentu resnično morali podpreti ambicije Severne Makedonije, zato da bi se določil datum za začetek pristopnih pogajanj na junijskem Evropskem svetu zaradi pozitivnih političnih sprememb, ki so tam očitne, ki jih je nedavno tam vsekakor mogoče opaziti, menimo, da bi to dejansko moral biti sklep sveta. Kot Evropski parlament pa bi po mojem mnenju morali to tudi podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa, Edward, za tvoje komentarje glede razmer v Severni Makedoniji. Že še kdo želi dodati? kaj k temu? Ne. Dobro, s tem smo zaključili eh, poročili dveh misij na Zahodnem Balkanu. Poročili seveda najdete tudi na spletni strani AFET v oddelku obvestila za člane. Čas naslednjih sestankov, ki bodo posvečeni pridružitvenim državam, državam, ki se pridružujejo, bo odvisen od sprejema poročil o napredku za leto 2019, torej verjetno okoli 29. maja. To je le nekaj dni po evropskih volitvah in z eh, komisarjem Hanom smo se že dogovorili, da bi mi želeli dobiti informacije z prve roke glede vsebine o teh poročilih, še preden bi se do njih dokopali mediji. Torej ta Um, datum še ni potrjen, vendar pa pričakujemo, da bi se znal zgoditi 29. maja. Torej, 35 minut smo pravzaprav pridobili v primerjavi z našim načrtom dnevnega reda, lahko nadaljujemo. Prav, potem imamo osmo točko na dnevnem redu, preprečevanje konfliktov in posredovanje sedanje zmogljivosti EU in obeti za prihodnost. Imeli bomo sestanek z, oziroma posvet z. enoto za posredovanje pri ESZD in tudi predstavniki Evropskega inštituta za mir. So, Torej, gospe in gospodje, deveta točka na dnevnem redu. Glede na to, da se približujemo koncu tega sklica in glede na to, da smo nedavno sprejeli poročila o izgradnji zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in za medijacijo in tudi poročilo o vlogi in področju poseb, eh, pos, področju delovanja posebnih predstavnikov Evropske unije. Sedaj je čas, da ugotovimo, kaj bi, bi bilo mogoče še narediti na tem področju na podlagi dosežko tega sklica. Mislim, da se strinjamo, da bi se morali prizadevati za celovit pristop, ki bo povezal varnost, diplomacijo in razvoj in da bi se morali prizadevati tudi za močnejšo politično in institucionalno koordinacijo znotraj Evropske unije. Naš parlament je igral pomembno vlogo na področju parlamentarne diplomacije, tudi na področju področju medijacije in dialoga. Naš kolega gospod Edvard Kukan, ki je eden od vodilnih poslancev na tem področju, nam bo povedal več o pobudah parlamenta na področju politične medijacije in dialoga. Potem pa je z nami tukaj še gospod Michael Keating, izvršni direktor Evropskega mirovnega inštituta, ki nam bo predstavil dejavnost in strategijo tega inštituta na področju uveljavljanja miru in reševanja sporov. Potem pa bomo slišali še eh, mnenje gospoda Reneja Fannesa, ki je na poti, ki je tudi. Um, trenutni vodja oddelka za preprečevanje konfliktov in podporo medijaciji znotraj Evropske službe za zunanje zadelovanje. Preden dam besedo gospodu Kukanu, naj povem, da je naš parlament preko odbora AFET dejavno podpiral vzpostavitev Evropskega mirovnega inštituta, zato smo zelo veseli, da lahko zdaj že slavimo peto obletnico tega inštituta. Gospod Kukan. Besede imate za 10 minut, potem gospod Kitting 10 minut in potem za njim še gospod Fannes. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite, da najprej pozdravim to, da imamo danes ta sestanek, kajti to je dva tedna potem, ko smo potrdili v Evropskem parlamentu poročilo o izgradni zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov in medijacije, pa tudi uh, proslavljamo peto obletnico Evropskega mirovnega inštituta hkrati lahko v tem času tudi ocenimo zapuščino tega parlamentarnega sklica in to in se veselimo tudi izjav visoke predstavnice in drugih komisarjev. Nikar pa ne pozabimo, da če bomo uspešno je preprečevali konflikte in spodbujali medijacijo, se bomo s tem lahko odzvali na vse, zahtevo naših državljanov, ki jo je zabeležil Eurobarometer, da bi bila Evropska unija bolj dejavna na področju zunanjih zadev, zato da bi povečali večjo stabilnost in mir spričo globalnih izzivov. Evropska unija je vedno pravila, kako nujno je razviti politike za preprečevanje konfliktov in instrumente in kako nujno je podpreti instrumente za uh, uveljavljanje miru tudi preko medijacije. Generalni sekretar OZN in Svetovna banka sta nedavno povedala, kako pomembno je tudi z gospodarskega vidika spodbujati preprečevanje konfliktov in medijacijo. Prav tako pa tukaj treba poštevati tudi humanitarne vidike za razvoj uh, strategij za preprečevanje nasilnih spopadov. Eni tistih spopadov, ki so najdlje trajali tudi v naši soseščini in Zahodnem Balkanu, zahtevajo večji politični, večji, večji politični angažma tudi za našo zavezanostjo, da bi povečali stabilnost, zmanjšali migracije in omogočili gospodarske priložnosti našim državljanom in sosedom. Uh, Nedavno poročilo Evropskega parlamenta je zelo dobro orisala, kakšne so zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje konfliktov kakšne so te zmogljivosti v vseh institucijah Evropske unije in eh, kakšne bi bila lahko tudi inovativne zamisli za krepitev pristopa Evropske unije na stroškovno učinkovit način. Poročilo je orisalo tudi, kako je Evropski parlament postal novi akter na tem področju in sicer z dopolnjujočim dopolnjujočo obliko parlamentarne in politične medijacije. Iz izkušenj lahko povem, namreč sodeloval sem z gospodom Weiglom in gospodom Fleckensteinom, z gospodom eh, komisarjem Hanom v Severni Makedoniji in iz teh izkušenj lahko zatrdno rečem, da je lahko Evropska unija bolj učinkovita, če vse evropske institucije in države članice delujejo z roko v roki. Poročilo Evropskega parlamenta je tukaj temeljilo na zamisli, ki jo generalni sekretar OZN e, že izvaja. Namreč pozvali so k uh, svetu svetovalcev na visoki ravni, ki naj bi vključeval trenutne in nekdanje poslance Evropskega parlamenta. Gre torej za preprost predlog, ki morda ne bo uh, zelo drag, vendar pa bo združil politične moči Evropske unije. Naj dodam še nekaj besed eh, na podlagi lastnih osebnih izkušenj ob zaključku tega sklica. Leta 2015 je komisar Han prosil Evropski parlament naj podpre njegova prizadevanja za premaganje politične krize v nekdanji republiki, Jugoslavijski republiki uh, Severni Makedoniji. In uh, Evropski parlament se je na to pozitivno odzval in uh, tukaj je v imenu SND sodeloval gospod Fleckenstein, gospod uh, Weigel za Alde in jaz v imenu ELS. Uh, Tri leta smo delovali kot ekipa in sodelovali s komisarjem Hanom. Včasih smo uh, delali v Skopju, včasih smo eh, svoje obiske kombinirali s komisarjem, zato da bi dosegli čim večji vzvod. Vedno pa smo delovali kot evropska ekipa, ekipa EU. Želeli pa smo sodelovati z političnimi strankami, da bi država premagala politično krizo ker smo sodelovali med institucijami, so nas podprli v enoti za medijacijo, generalni diktoratu NIR, SZD, pa tudi veleposlanik Žbogar, pa tudi gospod, prejšnji veleposlanik gospod Ora so nas podprli. Vedno so bili zelo kompetentni in učinkoviti. lahko smo ponosni, da je bila ta prva medinstitucionalna pobuda za medijacijo uspešna in je dosegla veliko podporo za to države, brez katere letos tej državi ne bi uspelo zmoči uh, Eh, doseči takšnega uspeha, da je postala članica NATO in eh, tudi pridružena članica Evropske unije, s tem, ko je prevzela ime Severne Makedonije. Še vedno pa um, moramo povdarjati tudi našo podporo dialogu med političnimi strankami. Uh, Le na ta način bodo te stranke lahko razvile politično kulturo dialoga in kompromisa, s čimer bodo lahko zgradili državno odpornost za izogivanje prihodnim krizam. Kultura političnega dialoga se zdi nekaj preprostega, ampak v številnih državah um, Zahodnega Balkana se kaže, da je to zelo zapletena tema, ki zahteva veliko časa. Zelo marljivo delamo, vendar pa je treba pri tem biti skoncentriran in gojiti te dejavnosti. To je nujno. Še dan danes podpirati je treba tudi dialog med strankami in zato je Evropski parlament razvil nove zmogljivosti, tudi dialog Žana Moneja. Tukaj gre za posebno metodologijo pri medijaciji, ki izkorišča diskretno lokacijo hiša Žana Moneja zunaj Pariza. Tako se omogoča dialog, ki je vsega, zunaj pritiska Bruslja. Ta dialog Žana Moneja smo prvič uporabili v Ukrajini in na ta način okrepili dialog med političnimi strankami v Vrhovni radi Ukrajine. Gospod poslanec Elmar Brok in nekdani predstavnik oziroma predsednik Evropskega parlamenta gospod Pat Cox sta vodila ta proces in bila tako pionirja metodologije, uh, instrumenta Žana Moneja. Žan Monej je bil uh, konkreten in, in je želel doseči rezultate z, uh, z konsenzom. In to je pravzaprav temeljna metodologija pri vseh dejavnostih Žana Moneja. Ta metodologijo sedaj uporabljamo tudi v Severni Makedoniji, ko skušamo vzpostaviti dialog med vsemi akteri. Pri tem pa ti sestanki potekajo držav, znotraj države na njihovo željo. Komisar Han pa je nedavno prosil, da bi ta instrument razširili tudi prek meja Severne Makedonije in van vključili vse države na Zahodnem Balkanu. To je bilo potrjeno tudi v poročilo Evropskega parlamenta, ki je bilo potrjeno pred dvema tednoma. Torej, iz teh izkušenj bi želel izpostaviti nekaj temeljnih vidikov. Kot prvo, zelo pomembno je, da imamo koordiniran pristop Evropske unije na najvišji ravni. Tesnejše usklajevanje med institucijami um, se kaže za ključno. To je podporo komisar Han eh, in pa tudi SZD, vključno z veleposlanikom v Skopju. Tesnejše institucionalno sodelovanje med službami, ki je potem usklajeno tudi z podporo strokovnjakov in akterjev. V veliki meri sem podpiral oziroma povdaril tudi, kako veliko politično vlogo lahko Evropska unija odigra, če se če deluje bolj enotno pri preprečevanju konfliktov in medijaciji. Kajti tako kot so rekli OZN in Svetovna banka, je, je za stroškovno učinkovito medijacijo potrebna zgodnja politična volja ukrepani, ukrepati. Seveda pa mora to podpirati tudi usklajena podpora institucij in strokovnjakov in vesel sem, da smo to lahko dokazali v tem sklicu in v tem poročilu Evropskega parlamenta in tudi današnjem panelu lahko vidite potrditev za to. Torej, koherenten pristop do konfliktov je lahko zelo težaven, če imajo države članice različne poglede na nj, vendar pa lahko prek institucij Evropske unije zagotovimo koherenten pristop. In to uh, kaže, da je lahko naš pristop zgolj en del mozaika. Za uspeh pa moramo torej uporabiti vse vzvode, ki jih lahko omogočajo evropske institucije. Hvala lepa, gospod predsednik, in se opravičujem, ker sem za 45 sekund prekoračil čas. Hvala lepa, gospod eh, Kukan, sedaj pa dajem besedo še gospodu Kitingu. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Danes bom govoril o vlogi Evropskega parlamenta, še zlasti odbora za zunanje zadeve pri vzpostavitvi Evropskega mirovnega inštituta pred petimi leti. Resnično smo vam hvaležni za to vlogo, ki ste jo odigrali. Sem prišlek, novi prišlek v, Evrops, v Bruslu, bil sem pravzaprav uh, poslan, od poslanek. Um, od poslanec v Somaliji in velik privilegij za me je, da lahko sedaj vodim to organizacijo. Nekateri morda veste, da je bil inštitut ustanovljen zato, da bi podpiral delo Evrope na področju reševanja, preprečevanja konfliktov, dialoga in medijacije. In to počnemo pravzaprav na tri načine. Želel pa sem povdariti, da je naša etična usmeritev ta, da ugotovimo najprej, kaj je v interesu tistih, ki so žrtve nasilja ali konflikta ali pa ki jim nasilje ali konflikt grozita. Ne glede na to, kje živijo ali v krhkih državah ali pa v Evropi. In reči moram, da smo pred petimi leti, ko je bil Evropski mirovni inštitut ustanovljen, morda podcenjevali v, uh, razsežnost skrbi državljanov Evropske unije. Ta tri področja, na katerih delujemo, so pravzaprav politika, praksa in partnerstvo ali pa platforme za partnerstva. Kar zadeva politike, je o tem govoril že prejšnji govornik in s tem pravzaprav spodbujamo koherentne pristope evropskih akterjev, ko gre za angažiranje v krhkih državah, bodi si z namenom preprečevanja konflikta ali pa reševanja konfliktov. Naprimer, organiziramo diskretne sestanke na zelo v zelo konkretnih državah ali pa o zelo konkretnih temah vendar pa tukaj ne gre za neke možganske traste, če tudi zelo cenimo njihovo vlogo, temveč pa želimo prepoznati tiste stvari, ki jih je dejansko mogoče izpeljati v neki situaciji. Želimo opredeliti in prepoznati ta, kakšna angažiranost in kakšno delovanje bo lahko preprečilo nasilje in spodbudilo dialog ter mirovni proces. Potreba po teh intervencijah je gromozanska, tudi dan danes. Pravkar sem se vrnil iz Afganistana, pred nekaj dnevi in tam sem uh, se lahko sestal s predsednikom Afganistana, z vodjem uh, sveta za visoki uh, mir, za skupinami deležnikov, s poslovniži in tako dalje. In resnično so zaskrbljeni uh, glede tega, kako bi razprave o njihove prihodnosti lahko vplivale na trajnostni mirovni proces. In mi v sodelovanju z evropskimi partnerji, torej z institu evropskimi institucijami in državami članicami, moramo nekako ugotoviti, kaj je tisto, kar, eh, torej kakšen bi lahko bil izvedljiv mirovni um, proces. Torej, to zadeva področje politike. Na področju praks delujemo v kakšnih 12 državah po svetu in sodelujemo s partnerji pri izvajanju zelo konkretnih dejanj. Naprimer, skušamo pripeljati eh, bojujoče se stranke skupaj v delih jemna, zato da bi ustvarili podlago za pogajanja. Prav tako Eh, delamo z begunci iz Sirije, govorimo o tem, kaj bi pomenilo varno in dostojanstveno vrnitev v državo. Potem smo dejavni tudi v afriškem rtu in sodelujemo s tremi vladami tam in razvijamo strategije na lokalni ravni za preprečevanje nasilnega ekstremizma. Pomagamo več državam pri uh, krepitvi njihovih lasnih zmogljivosti za preprečevanje konfliktov. Torej, to so praktične zvedi, uh, stvari. Potem pa z vidika partnerstva, partnerstev pa želimo razširiti naša partnerstva in tudi platformo tistih akterjev, ki sodelujejo pri preprečevanju in reševanju konfliktov. To seveda zelo pomembno vključuje tudi poslance, bodi si na evropski ravni ali pa nacionalni ravni. Vsekakor pa morajo ta prizadevanja vključevati tudi poslovno skupnost, tudi podro, eh, eh, strokovnjake in eh, udeležence na področju varnosti. In zelo pomembno je, to omeniti pred vami, zdaj, ko razmišljate o zmogljivosti, um, evropske zmogljivosti za mir, kajti naučili smo se, da konflikta ni mogoče rešiti brez celovitega pristopa, ki ste ga omenili. Uh, Prav tako uh, pomemben kot trd pristop je tudi mehak pristop, tudi na področju, ko gre za izgradnjo varnostnih ustanov. Tam ni prav, da zgolj zauzamete tehničen in vojaški pristop, uh, da zgradite policijo, obveščevalne službe, vojsko in uh, pomorske sile. Ne, obenem je treba zgraditi tudi institucije, državo in. Uh, postaviti temelje za mir. In na te stvari je treba gledati z tega vidika, ne pa zgolj stvari dati v roke v roke strokovnjakom za vojsko. Gre za trenutke, ki pomenijo temelje za izgradnjo države. Zato želimo razširiti število akterjev, ki pri tem sodelujejo. Kar zadeva naše sodelovanje z Evropskim parlamentom, menimo, in to mi ni treba praviti vam, ampak menim resnično, da je odbor za zunanje zadeve res pomemben pri tem, da se spodbudi tiste, ki delujejo na tem področju, da sodelujejo in da so deležni tudi politične in finančne podpore, ki jo potrebujejo in po mojem tudi si jo zaslužijo, zato da bi Evropa, evropske državljani se počutili varnejše in um, sicer tako, da smo angažirani v krhkih državah, v soseščini in tudi drugod. Kajti, če konfliktov ni mogoče preprečiti, če ni mogoče preprečiti nasilja, če ni mogoče spostaviti institucij, lahko ima to zelo tipljive posledice za Evropo. Bodi si z vidika razseljevanja, z vidika nes, um, negotovosti, sporov, konfliktov in tudi neželjenih političnih posledic pozdravljamo zelo ambiciozen pristop, kot je zapisan v resoluciji o preprečevanju konfliktov in uh, vzpostavljanju miru. Nekateri predlogi v tem poročilu so res zelo inovativni in gospod predsednik, radi bi sodelovali z vami in ostalimi v parlamentu pri nadaljem razvijanju teh zamisli. Na več načinov sodelujemo s parlamentom, vendar pa bi želeli to sodelovanje še ukrepiti. Več poslancev uh, sodeluje kot uh, opazovalci v Evropskem mirovnem inštitutu, prav tako eh, sodelujemo z notranjimi podpornimi službami Evropskega parlamenta, zagotavljamo coaching in tudi. Ozaveščanje poslancev, to lahko še povečamo. Prav tako želimo še razširiti sodelovanje in si močneje sodelovati pri vaših prizadevanjih za to, da bi podrobneje izoblikovali te možnosti. Še nekaj pa bi predlagal. Ko govorite o temah, kot so podnebne spremembe ali pa zavezanost multilateralizmu ali pa vlogi žensk na področju mira in uh, v, uh, varnosti ali pa ko govorite o varnostnih razmerah samih, vedno obstaja pri tem tudi vidik preprečevanja rešitev, uh, konfliktov in. Dis, um, in medijacije. Naprimer, na področju um, podnebnih sprememb, po, podnebne spremembe bodo imele ogromne posledice na konflikte in ne vem, ali se teh resnično zavedamo, tako da bi z velikim veseljem sodelovali z vami tudi na tovrstnih področjih. Pa še nekaj bi omenil. Dokaj tesno sodelujemo tudi z evropskimi državami, tako tistimi, ki so članice Evropske unije, ampak imamo tudi več pomembnih evropskih držav, ki imajo zelo močno vlogo na področju preprečevanja konfliktov, kot so Norveška, Švica in tudi druge države, ki sicer niso članice Evropske unije, vendar pa imajo veliko strokovnega znanja. Evropa eh, predstavlja vrednote, diplomatično težo in mislimo, da lahko s tem pripomoremo pri razpravljanju reševanju določenih tem in sicer na tak način, da bo vloga Evropske unije okrepljena. Torej, lahko še nadomestim uh, to, da 45 sekund skrajšam svoj govor in s tem uh, nadomestim tisto zamudo, ki jo je pridelal predhodni govornik. Najlepša hvala. Uh, gospod Fines je prispel tako da mu kar damo besedo. Gospod Van Nes, hvala lepa. Kar dolg seznam partnerjev imamo, imate in prepričan sem, da nisi namenoma izpustil Evropske službe za zunanje delovanje. Uh, Naj še enkrat povdarim poročilo in resolucijo Evropskega parlamenta o preprečevanju konfliktov in medijaciji. Najprej čestitke odboru AFED za pripravljeno poročilo. In vsem, ki ste pripravljali to poročilo, pravzaprav razmišljate podobno kot mi treba je izkoreniniti glavne vzroke konfliktov, treba se osredotočiti na transformativni učinek in civilno družbo je treba postaviti v središče naših prizadevanj. Na kratko bi vam rad predstavil, kako si mi, predstav, kako si mi zamišljamo preprečevanje konfliktov. Lanskega junija smo pripravili poročilo Evropska unija kot globalni akter pri preprečevanju konfliktov tam v par vrsticah piše, katere so glavne razsežnosti pristopa Evropske službe za zunanje delovanje pri preprečevanju konfliktov. Krovno načelo, ki bi ga povdaril, je naslednje. Preprečevanje konfliktov potrebuje integrativen pristop. Nobeden izmed partnerjev ne more konflikta preprečiti sam. Na voljo tudi ni takega instrumenta, ki bi ga uporabili, da bi lahko samo z njim preprečili konflikt. Evropska unija mora ukrepati skupaj, treba je vzpostaviti sinergije in treba je delovati na različnih ravneh in na različnih vidikih konfliktov. Manjši oklepaj bi še ustavil. Morda ste slišali, kaj se je dogajalo v Evropski službi za zunanje delovanje. Prej smo imeli službo z imenom Prizem, sam sem bil uh, namestnik vodje tega oddelka, ampak eh, oddelek Prizem ne obstaja več. Zdaj se je razvil v direktorat, polnopravni direktorat, ki vključuje še vrsto drugih služb in glavni cilj takšnega prestrukturiranja je bil, da institucionaliziramo integrativni pristop. Nov direktorat se imenuje integrativen pristop za varnost in mir. Približno 80-90 ljudi je zaposlenih v tem direktoratu in se bomo dobili nov zagon za spodbojanje integrativnega pristopa. Ampak vrnimo se k preprečevanju konfliktov. več razsežnosti bi omenil. Prvič, če želite delovati resno, potem je treba pritegniti politično pozornost. No, to vi ste verjetno tisto občinstvo, kateremu res ni treba razlagati, kako pomembna je politična pozornost. Tako da to je treba zagotoviti kot prvo. Poleg tega potrebujete prava urodje in instrumente in teh imamo na voljo kar nekaj. V orodja smo uložili precej truda, da bi jih okrepili, da bi bila ta čim bolj učinkovita. Tri bi navedel. Najprej sistem zgodnjega opozarjanja Evropske unije na konflikte. Če želite konflikte preprečiti, katere boste preprečili? K kateri državi kon grozijo konflikti? Kako to izvedeti? Imamo torej sistem, ki nas opozarja dovolj zgodaj, da, se, da bo morda prišlo do konfliktov pripravlja kvantitativno in kvalitativno analizo za države, ki jim grozijo konflikte. Zelo koristno orodje. Potem imamo tu še skupno analizo konfliktov, ki se seveda izvaja tako, da upoštevamo tudi vidik spolov. To je tudi zelo pomembno orodje, ki temelji na integrativnem pristopu. Če na konflikt gledate enako, če ga definirate podobno, potem se hitro lahko dogovorite, koordinirano, kakšen pristop izvesti. In potem še za konec. Morate imeti zmožnost, da zelo hitro najdete strokovnjake, da jih pošljete na teren. Zato potrebujete finančna sredstva, da lahko sploh sklenete pogodbe. In tu vi odigrate vašo vlogo. Pred nekaj leti smo zagotovili proračunska sredstva, tako da lahko v res kratkem roku najamemo visoko kvalificirane strokovnjake v ta namen in to res cenimo. Poleg tega je treba tudi okrepiti interne zmogljivosti. Potrebujete ljudi, s katerimi se pogovorite, potrebujete kolege v, v službi za zonanje delovanje in v komisiji o, ki se spoznajo na preprečevanje konfliktov. Potrebujete enak besednjak, ne gre le za to, da imate en oddelek, ki ta proces vodi. Vsi morajo pri tem sodelovati. Pričeli smo z, z usposabljanjem v celotni Evropski službi za zadanje delovanje in zadevnih oddelkih komisije glede ključnih vprašanj, tako da zdaj pravzaprav ustvarjamo skupnost praktikov na tem področju. No, in kot že rečeno, nihče ne more ničesar na tem področju upraviti sam, niti Evropska unija ne. Zato potrebujete partnerstva in mi imamo res zanesljiva partnerstva v okviru Združenih narodov. Imamo dialog o preprečevanju konfliktov med EU in Združenimi narodi, ta teče na letni ravni. Podobno uh, organiziramo tudi z OECD in z Afriško unijo. Kaj pa se bo dogajalo v prihodnosti? Če želimo biti uspešni, potrebujemo sredstva. Poročilo pravilno izpostavlja temu namenjena finančna, zadostna finančna sredstva. Zame je to eno izmed področji, kjer moramo sodelovati s parlamentom, tako da bomo zagotovili pri naslednjem večletnem finančnem okviru dovolj namenskih sredstev za preprečevanje konfliktov in medijacijo. No, mislim, da imam dovolj časa, da še navedem par primerov, kaj počnemo. Tako da si boste vse skupaj lažje predstavljali. Recimo, delo, ki smo ga opravili v Srednji Afriški republiki, ko smo poslali svetovalce za medijacijo v uh, na eh, raven vodstva in s tem smo državo podprli v ključnem trenutku. Ko gre za medijatorke na terenu, smo ogromno delo pravili v Siriji. Povezujemo sirsko mrežo z jemensko mrežo. Sodelujemo z Martinom Griffithom in zagotavljamo, da ženske eh, zdaj odigrajo večjo vlogo pri doseganju dogovorov. Danes pravzaprav smo se sestali s Federico Mogherini in medijatorkami iz vsega sveta in tekla je odprta razprava, izmenjevale so si izkušnje, kaj pomeni biti medijatorka, s čim se soočate, s kakšne težave, na kakšne težave se morate odzivati in kako bi jih lahko Evropska unija bolje podprla. Upam, da ste tudi na Twitterju spremljali, kako je potekal današnji dogodek. Pogosto združujemo tudi države članice, povabimo na takšne razprave tudi parlament, ko gre torej za skupnost izvajalcev v praksi, tako da pripravljamo skupen pristop na področju podpore medijacij. Potreba in povpraševanje po preprečevanju konfliktov in mediaciji raste eksponentno. Žal, pravzaprav. Tako da res moramo prevzeti vodilno vlogo na tem področju. Evropska unija mora biti dovolj hitra, da bomo prevzeli vodilno vlogo, da bomo mm, ta proces vodili in da bomo pri tem tudi čim uspešnejši. Zdaj pa za konec mi dovolite še, da predstavim enega od izzivov. Medijacija in preprečevanje konfliktov vedno poteka precej diskretno, tako da je včasih težko uh, pokazati, kako uspešni ste bili. No, poleg tega še, če do konflikta sploh ni prišlo, kako dokazati, da ste za to odgovorni prav vi? Kako dokazati, da ste vi prispevali k temu, da do konflikta sploh ni prišlo? To je država tako nas, parlamenta, visoke predstavnice Evropske unije. Vedno, ko se pogovarjam z druženimi narodi, z drugimi orga, predstavniki drugih organizacij, mi pravijo enako. Ampak imamo skupnost izvajalcev praksi, treba si je deliti primere dobrih praks, tako da bodo lahko uh, ti praktiki potem šli na teren in rekli, tule je deset primerov, kjer smo bili uspešni in to je bilo ključnega pomena, tako smo uspeli preprečiti konflikt. In pri tem bi radi z vami sodelovali. No, naj zaključim. Bojim se, da ne, up ne upoštevam časovne omejitve. Torej, za konec hvala parlamentu za vaše delo, hvala, da spodbujate oziroma se širite pomen medijacije in preprečevanja konfliktov in za konec bi rad še čestital Evropskemu mirovnemu inštitutu ob njihovi peti obletnici. Naj povdarim, kako, da so za nas res zelo pomembni. Kot partner, s katerim sodelujemo. Sodelovanje med evropskimi institucijami je bistvenega pomena, če želimo biti čim bolj uspešni in učinkoviti. In nevladne organizacije, kot je Evropski mirovni inštitut, so pri tem bistvene. Hvala lepa. Hvala vsem trem gostom, predvsem gospodu Vanesu za zadnji prispevek. Kolegice in kolegi, Obeležujemo peto obletnico Evropskega mirovnega inštituta, na to bi rad spomnil vse. In v ta namen bo potekala proslava v hiši Evropske zgodovine. Danes o pol sedmih se prične. Kolegi, ki, eh, predstav, ki so v odboru Evropskega mirovnega inštituta, so prosili za besedo in prvi jo dobi Arne Lici. Hvala lepa, hvala vsem za prispevke. Naš odbor je skupaj z odborom za okolje uspel pripraviti celoten portfelj podnebna diplomacija in podprla ga je vrsta držav članic potem so tu še sklepi sveta o podnebni in diplomaciji in diplomaciji na področju voda. Ti so prav tako izjemno pomembni. S tem lahko pokažemo, kaj smo dosegli. No, poročilo smo predali gospodu Gutjerešu eh, le eh, nekaj tednov potem, ko smo ga zaključili, ampak tudi gospa Helga Schmidt in sam sva o tem govorila na konferenci v Minhnu. Podnebna diplomacija postava novo področje in na Minhenski varnostni konferenci bo to verjetno postal nov sklop, nov redni sklop, ki ga bomo obravnavali. Skupaj s Švedsko upravljamo delo v okviru Združenih narodov tako da bi izboljšali zmogljivosti Združenih narodov za upravljanje znanja, da najdemo dejstva na terenu in da upeljemo mikromehanizem, da torej iščemo dejstva, da bomo bolje vedeli, kaj podnebna diplomacija pomeni tako na kratki kot tudi na dolgi rok. Švedska je s tem začela, zdaj sodeluje še Nemčija in Helga Schmidt je tem govorila o imenu Evropske službe za znanje delovanje, sam sem govoril o našem poročilu. Imam pa dve vprašanji za vas. Podnebna diplomacija je pomembna za naš odbor in upam, da bo tako tudi v prihodnjem sklicu. Mi smo se zavezali, da so podnebna vprašanja del vsake delegacije. Zdaj imamo načrt oziroma pravilnik eh, iz Katovic za nacionalne načrte, kaj, kako države želijo izvesti cilje iz pariškega sporazuma. Tako da me zanima. Vi sami ste omenili, da je podnebje zelo pomembno področje. Zanima me torej, ali potrebujemo mehanizem za to. In to se povezuje z vprašanjem za gospoda Van Nisa. Večletni finančni okvir. Mi sicer želimo doseči 25-30 odstotkov za podnebne cilje, ampak dejali ste, da potrebujemo dodatne zmogljivosti. Samo štiri ljudje v Evropski službi za zunanje delovanje se ukvarjajo s podnebjem, s podnebno diplomacijo. Se vam zdi, da bi morda lahko ustanovili nov oddelek? Vi sami ste govorili, da je podnebje zelo pomemben dejavnik. Podnebna diplomacija v ta namen pripravljamo mikromehanizem v Združenih narodov, bi morda lahko pri službi za zonanje delovanje tudi razmišljali o čem podobnem. Poleg tega me zanima, ali se bo to izvajalo kot nekaj uh, bistvenega tudi v prihodnosti v okviru prihajajočih predsedstv. Hvala lepa, gospod Lic, naslednja vrsti Charles Steno. Hvala, gospod predsednik. No, tole je bolj upravna zadeva. Eden izmed vaših uradnikov me je opomnil, da je predstavnik EKR, ki je bil imenovan v odbor, približno na polovici mandata zapustil odbor. Verjetno so me na to opozorili koordinatorji kot del upravnih postopkov. Sam sploh nisem vedel, da smo imeli predstavnika v vašem odboru v zadnjih eh, dveh letih. In eh, to se mi pravzaprav zdi škoda, da zato sploh nisem vedel, ker drugače bi me to dosti bolj zanimalo. No, nisem prepričan, ali je Združeno kraljestvo ena od osmih članic, ki je zastopana v odboru. Po vašem naglasu sodim, da ste državljan države, ki jo najbolje poznam. No, da ste veste, da bi morali iz Evropske unije oditi pred tremi dnevi, pa smo še vedno tu. Ja, morda je pa vse skupaj navadna šala, da sem tu, morda me sploh ni tu. No, Britanija je še vedno članica Evropske unije, vsaj zaenkrat, ampak. Moje vprašanje se povezuje s sestankom, ki bo potekal jutri. Mišel Barnier bo spregovoril o trenutni situaciji hm, v zvezi z Združenim kraljestvom. V zadnjih nekaj letih, hm, ker sem zagrizen predstavnik tistih, ki želijo ostati v Evropski uniji, kar je težko včasih, ker sem torjec, torej nisem se zdaj le dotaknil preprečevanja konfliktov in medijacije, zanima me predvsem, kako bo z obrambo. Ampak eh, vem, da opravljate zelo dobro delo, recimo v Somaliji, boj proti piratstvu v okviru Atalante, pred eh, nekaj. Dnevi je potekal dogodek v zvezi s tem, no, Eh, zaradi Brexita bomo izgubili Atalanto, Agencijo za zdravila in druge podobne ustanove. No, moje vprašanje pravzaprav se glasi, če bo do Brexita prišlo, morda bi se ga celo dalo preprečiti z drugim referendumom, zdaj je vse mogoče. V tem trenutku mislim, da se znova pripravljajo na nova glasovanja v spodnjem domu pri nas. Torej, kako bi lahko Združeno kraljestvo po brexitu še naprej tesno sodelovalo z vašo organizacijo. Zdi se mi, da je to eno izmed tistih področji, celo uh, vsi tisti, ki si želijo izstopiti iz Evropske unije, da takšno sodelovanje ohranjamo še vnaprej, da torej um, počnemo še kaj. Dobrega, kljub temu, da bomo skupaj, kljub temu, da bomo iz Evropske unije izstopili. Uh, Hvala lepa, Charles Steno, Claire Moody. Hvala lepa. No, morda potrebujemo mirovni proces celo pri nas doma, v Združenem kraljestvu. Ampak to je nekaj drugega. Pravzaprav sem se hotela navezati na pripomo gospoda Vanisa v zvezi s komunikacijo in delom, ki ga je treba tam opraviti. Eh, kar pa teče z roko v roki ob mirovnih procesih. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti gospodu Kittingu in gospodu Van Nisu, ko ste govorili o delu v praksi. Oba sta pri tem govorila tudi o ženskah, ki jih je treba vključiti v mirovne procese. Vi ste govorili o tem, da je treba združiti nasprotne si strani in da pri tem sodelujete eh, z ženskami v jemnu. Ne, ime, omenili ste skupine žensk v Afganistanu. No, eh, navedli ste kar nekaj primerov, kjer sodelujejo tudi ženske. In prav to je treba tudi sporočiti. Včasih se zdi, da govorimo o, da govorimo o tem, da je treba vključiti ženske, ne govorimo pa dovolj o praksi in kako je vključitev žensk pomagala. To že uživa precejšnjo podporo in je res vključeno v središče našega delovanja, kako zagotavljati mir, kako preprečevati konflikte, kako zbližati bojoče se strani kako, vse, kako so vse to ženske neposredno olajšale. Hvala, Kler Mudi. Še en predstavnik Združenega kraljestva, kako delavni ste danes, gospod James Carver. Hvala lepa, David. No, sam sem malce skeptičen, skrbi me podvajanje dela, ampak eh, seveda je treba sprejeti dejstvo, da je vsak instrument, ki se trudi za mir, nekaj dobrega. Charles Stenok se je dotaknil tega, kar bi rad povedal tudi sam. Sam se zauzemam za Brexit. Upam, da bo naša država izstopila iz Evropske unije, ampak to je razprava za kdaj drugič. Edward je govoril o srečanju v hiši Žona Moneja eh, glede Ukrajine če naj bi to delovalo kot instrument za mir. No, tri večje skupine, LDLS in uh, S in D, so sodelovali na začetku. Torej, sam menim, da bi morale v odboru biti zastopane vse skupine iz parlamenta. Sicer eh, tule ni veliko kolegov izguje, ampak uh, marsikdo izguje je delal trdo recimo, ko je šlo za Venezuelo. Ampak ni to glavno. Glavno je, če, je, če naj bo Evropska unija res združena v raznolikosti, potem mora biti mesto za vsakogar, da pove, da predstavi svoje stališče in da, zastopa, da so zastopani različni glasovi iz parlamenta. Ilmar ima recimo vedno dosledno stališče v Ukrajini, ampak če bi prisluhnili več poslancem, bi slišali različna stališča in mislim, da bi bilo treba kaj tudi uravnovesiti, tako da se pokažejo različne strani. Če bi sam spregovoril o določenih afriških državah, bi se že lahko zgodilo, da bi eh, predstavniki teh držav postali sumničavi. No, če naj bi ta instrument deloval in upam, da bo, potem je treba vključiti različne predstavnike, različne strani, tako da bomo res, kot to radi ponavljamo, združeni v raznolikosti. Hvala, James Carver, gospod Lamasur bo dobil naslednji besedo kot član odbora. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Kittingu za odlično upravljeno delo in mu tudi čestitam. Se upravičujem, ker sem zamudil, ampak nekoliko bolj zgodaj ste obravnavali to točko, kot je bilo predvideno, zato nisem uspel prisluhniti vsem prispevkom. Slavili smo peto obletnico Evropskega mirovnega inštituta, tudi takrat smo imeli priložnost izmenjati mnenja. Ko smo oblikovali ta inštitut, smo sledili dvema ciljema. Prvi ključni cilj je bil časno in dolžno izpolnjen. Želeli smo spostaviti nek organ, ki bi bil zmožen upravljati delo na področju medijacije in preprečevanja konfliktov. Povezali smo se z pomembnimi osebami, organi vzpostavili postopke. Veliko strokovnega znanja imamo, skušamo izkoristiti evropsko diplomacijo na najboljši možni način. Evropske države članice, če primerjamo našo evropsko diplomacijo z ameriško diplomacijo, je moč videti razliko predvsem v delovanju. Američani najprej pošljajo vojake in se potem pogajajo, evropejci pa najprej pošljajo diplomate, modre čelane in uh, zdravnike. In Evropski mirovni inštitut smo vzpostavili ravno v tem duhu. Želeli smo oblikovati neodvisen organ, ki bi deloval v imenu držav članic in v imenu Evropske unije, ki pa bi vseeno tesno sodeloval s službo za zonanje delovanje. Tako bi vse strani, ki se med seboj bojujejo, lahko pozvali k temu, da sklenejo dogovor in če ga sklenajo pod okriljem tega inštituta, bodo deležne tudi določene podpore in pomoči. Kadarkoli pošljemo vojake, diplomate, nevladne organizacije na teren, oni potem poročajo svojim organom oziroma svojim izvornim administracijam, posredujejo nam tudi strokovno znanje. S tem se tudi oblikuje nek skupen duh za evropsko diplomacijo, če na to gledamo širše. Namreč nekatere države niso članice Evropske unije, so pa članice tega inštituta. Zato me zanima, če je gospod Kiting predvidel morda še kakšen nadaljni razvoj dogodkov v tej smeri. Hvala. Merci, Alain Lamassur. Hvala, Alain Lamassur. Bi še kdo želel besedo? Ne. Potem me zanima, kdo bi rad začel. Mislim, da je bilo največ vprašanj naslovljenih na Michaela Kittinga. No, najprej najlepša hvala vsem za vprašanja. Že uvodoma bi moral dejati, da je pri Evropskem mirovnem inštitutu edinstveno to, da njegov odbor sestavljajo predstavniki evropskih držav. Glavno partnerstvo, pri čemer ima revni povsem prav, res bi moral biti bolj natančen, imamo z Evropsko unijo in znotraj unije natančne z Evropsko službo za zunanje delovanje. Seveda pa tesno sodelujemo tudi z drugimi službami, z Devko, z Digenir in drugimi službami, ampak Evropska služba za zunanje delovanje je res naš glavni partner v Evropski uniji, poleg držav članic. Je pa to neodvisen inštitut, tako da gre za precej edinstveno inštitucijo. Odbor ima torej eh, diplomatsko področje delovanja, ima pa tudi druge prednosti dosežemo lahko vlade, pa tudi navadne državljane, ki so upleteni v konflikte in eh, niso vedno državni akteri, torej, mislim torej na nedržavni akteri. Arne Lic je uh, omenjal podnebno diplomacijo in z vami se lahko le strinjam po tem sestanku. No, in poleg dela, ki sem ga opravil o Afganistanu, Siriji, Somaliji in Bližnjem vzhodu, lahko povem, da zdaj vemo dosti več o tem, kakšne učinke ima podnebna diplomacija, kako vpliva degradacija, bodi si, da gre za uh, prst uh, naravne vire, in tako naprej. Zdaj bolje vemo, kako to vpliva na družbo. Ne razumemo pa še najbolje, kako naša dognanja, dognanja uporabiti, da bi spodbudili dialog, ki bi imel pozitivne rezultate. In to je tisto, kjer bi še želeli delati. Ali lahko, kako lahko torej uporabite podnebno diplomacijo? Zelo konkreten primer. Nekateri govorijo o obnuljivih virih energije in v. Eh, državah, kjer so razmere krhke, je bilo to zelo pomembno, ker smo govorili o tem, kako zbližati predstavnike oblasti in civilno družbo. Charles Stenok iz Združenega kraljestva je govoril o našem odboru in ta me je izredno spodbudil naj poiščem več članov odbora in odbor se strinja s tem, da bi Združeno kraljestvo ostalo oziroma bilo še naprej zastopano, če si tega želite. Pred nekaj tedni sem se sestal z Alistarom Brtom, eh, ki je bil nad tem navdušen in svojim uradnikom je naročil naj raziščejo to možnost. No, kot rečeno, tudi Švica je zastopana v odboru, pa ni članica Evropske unije. Gre torej za to, da lahko države, ki v tem trenutku niso ali pa v prihodnosti ne bodo članice Evropske unije, še vedno lahko ponudijo marsikaj. Ko sem bil v Berlinu, Parizu, Štokholmu, Varšavi, sem opazil, da vlada obžalovanje ker znanje Združenega kraljestva na področju preprečevanja konfliktov morda v prihodnje ne bo na razpolago Evropski uniji. In Evropski mirovni inštitut je eden izmed krajev, kjer lahko to poskušamo nadomestiti. Upam, da nam bo uspelo. Hvala Alenu Lamasurju za vprašanje. Ja, pa vsem prav imate. Znanje, ki smo ga pridobili. Pri preprečevanju konfliktov, reševanju konfliktov je treba zajeti, prenesti usposabljanje, dati na voljo, posredovati. Mislim, da bi eh, glede tega lahko storili več, kot počnemo v tem trenutku. Ampak eh, ni pomembno le, da to počnemo mi. To lahko storijo tudi parlamenti prek drugih organizacij. Ena izmed stvari, ki sem jih opazil, je, da se znanje o preprečevanju konfliktov v evropskih državah, v nekaterih evropskih državah, ohranja tudi po volitvah, drugot pa izgine. In običajno je to odvisno od kakovosti odborov za zunanje zadeve, kakovosti osebja, ki podpira delo teh odborov, pa tudi tega, kaj se dogaja v akademskem svetu in drugot v politiki. Bi pa mi z veseljem razmislili o tem, kako mi kot majhna organizacija lahko prispevamo k temu, da se takšno znanje ne izgubi in da se z njim ustrezno upravlja. Nečesa še nisem omenil, bom pa s tem tudi zaključil. Imamo predvsej veliko mrežo višjih svetovalcev, povsod po svetu, ne le iz evropskih držav. In tako imamo res precejšnjo srečo, ker lahko črpamo iz vira, iz ogromnega vira osebnih izkušenj, ljudi, ki so sami vodili eh, medijacijske pogovore, ki so uspeli preprečiti konflikte in res moramo to deliti tudi z drugimi. In to je treba, to je treba preseči samo okvir vlad. Včasih se mi zdi, da pravzaprav tičimo v balonu, kjer so vključene le vlade, ampak eh, treba je vključiti tudi poslance, poslovne akterje, najrazličnejše organizacije in skupine. Vse je treba združiti na eni platformi. Hvala lepa. Hvala lepa. Osem vlad iz Evrope ponuja finančno, strateško, politično Belgija, Finska, Italija, Luksemburg, Polska, Španija in Švica. In še vsaj tri so meni nakazale, da jih bi zanimalo, da se nam pridružijo. Bi pa rad povedal še to, da obstaja kar nekaj vlad, ki jih ni v odboru, pa nam ponujajo finančne vire. Norveška, naprimer, nizozemska. Prejeli smo tudi podporo strani večjih držav, ki iz različnih razlogov ne želijo biti članice odbora, vseeno pa jim je všeč delo, ki ga upravljamo. Hvala lepa, gospod Vanes. Hvala, gospod predsednik. Naj se odzovem na tri vprašanja. Prvo vprašanje gospoda Lica o podnebni diplomaciji. Mislim, da imate popolnoma prav tu se je pozornost dejansko povečala, več pozornosti posvečamo podnebni diplomaciji. Michael ima prav, ko pravi, da moramo najprej razumeti, kako pristopiti k temu vprašanju. Ali je podnebna diplomacija enaka boju za zemljo, to je eden od ključnih konfliktov v Afriki, ali je to morda povezano s čim drugim? Resnično me zanima ta dokument, ki ste ga omenili, zato ker resnično moramo bolje razumeti stvari. Potrebujemo več ljudi. Že zdaj, naprimer, podnebne spremembe uporabljamo kot enega od kazalnikov za naš sistem zgodnega opozarjanja. Podnebne spremembe uporabljamo kot kazalnik, ki napoveduje, kje bi v prihodnosti lahko izbruhnili nasilni konflikti. Tako da to je novost v pristopu. Zgolj za ponazoritev. Imate prav, storiti bi morali veliko več, počnemo več. Pred nekaj leti je bilo komaj da moč najti koga, ki bi se s tem ukvarjal, zdaj štirje ljudje delajo na tem, tako da so se stvari spremenile. Gospod Steno, ki sicer že zapustil dvorano, ampak želel sem mu povedati, no, to velja tudi za ostale v dvorani da je Združeno kraljestvo zgledno v številnih ozirih. Oni so bili prvi, ki so postavili preprečevanje konfliktov sploh na zemljevid in to, da Združeno kraljestvo zapušča unijo, je dramatično iz večjih vidikov. Upam, da bomo ohranili to sodelovanje v stabilizacijski enoti, zato ker imajo oni res ogromno znanja. Želimo izkoristiti tudi njihove izkušnje in znanje. Z njimi se pogovarjamo skušamo poiskati načine, kako bi lahko tudi po Brexitu dobro sodelovali. Gospa Moody je omenila komunikacijo. Popolnoma se strinjam, res prav imate, veliko več bi morali storiti, ampak večkrat smo previdni, ker trdimo, da je to delo, ki mora biti upravljeno diskretno, ampak nedvomno lahko storimo več. Lahko pa z vami delim naslednje. Prej sem na kratko omenil reformo in v okviru te reforme se bo zdaj cel oddelek ukvarjal z naučenimi lekcijami in eh, zbiranjem znanja. V tem oddelku se bodo ukvarjali s tem, kaj smo se naučili, kako lahko storimo stvari bolje, kako lahko bolje komuniciramo z državami, z praktiki, kako lahko to vključimo v dialog, ki ga imamo tudi z Združenimi narodi, z OSEJem, z Afriško unijo, da bi se lahko vsi nekaj naučili iz teh izkušenj. Komunikacija, upravljanje znanja, to dvoje bo veliko više na agendi, kot je bilo do zdaj. Hvala. Hvala lepa, Edvard. Hvala, mislim, da je bila to dobra razprava. Pokazala je, da obstaja veliko možnosti, kako sodelovati, zato da bi dosegli rezultate pri različnih dejavnostih, ki se izvajajo, medijacija, preprečevanje konfliktov in tako naprej in tako dalje. Mislim, da bi morali to razpravo nadaljevati. Vidim, da se lahko naučimo drug od drugega in da smo lahko bolj učinkoviti. Bi se pa rad odzval na to, kar je rekel cenjeni kolega Karver o tem, da bi politične skupine v parlamentu sodelovali pri medijaciji. No, zamisel sama po sebi je dobra, vendar bi bil moj odgovor naslednji. AFET ali pa delovne skupine AFETA so forum, kjer lahko vsaka politična skupina predstavi svoje mnenje, svoje stališče. V tem okviru se vsem pogovarjamo, tako da je proces vključujoč. Ko pa gre za konkretne postopke medijacije, bi morali biti bolj pragmatični, bolj praktični. Izbrati bi morali posameznike, ki bodo sedeli za mizo in za to mizo ne more sedeti čisto vsak. Zato bi morali biti bolj praktični tudi v tem oziru. Medijacijske ekipe potem poročajo Degu, demokratični skupini. Linda McCavan in David McAllister ji predsedujeta. In tudi tam potekajo razprave, kar pomeni, da ima vsak priložnost, da predstavi svoje mnenje, svoje zamisli. Na takšen način bi morali delo upravljati tudi v prihodnje kar zadeva Severno Makedonijo. ELS in SD sta tam zastopani, pa tudi kolega Vajgal iz skupine ALDE, on je tudi poročevalec. Ne izključuje možnosti, da se tudi poročevalce kdaj vključi v pogajanja. Če pa ima kdo kakšno posebno znanje ali izkušnje, lahko seveda tudi to upoštevamo ko oblikujemo pogajalske ekipe. Zamisel je dobra, ampak še enkrat naj podarim, da bi morali biti bolj pragmatični in bolj praktični. Hvala. You, Ed Hvala, Edvard. Še kakšna pripomba z vaše strani, kot kaže ne? Še kakšen prispevek strani panela? Tudi ne. Potem pa hvala lepa vsem trem gostom. Želim vam čudovito proslavljanje, ki se začne čez 32 minut. Kolikor vem, bo Alan Lamasur spregovoril v imenu naših kolegov. To bi bilo vse za danes, saj jo zaključujem. Vidimo se jutri ob 9. Čaka naslednjo srečanje s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Lep večer. So.